in da se veda ne moramo podpirati in moramo obsoditi usmrtitve, ki jih podpira država v Iranu. Hvala lepa, gospod Kelly. Kjer je bil naš zadnji govornik pri enominutnih govorih? Sedaj pa kar na naslednjo točko na našem dnevnem redu. To je poročilo Tomasa Mana, gre za demografske izzive in medgeneracijsko solidarnost. Besedo dobi kar naš poročevalec, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Odbor za zaposlovanje je dal jasen znak, kar se demografskih sprememb tiče. Najprej bomo prvič sprejeli skupen svežen za mlade in stare. Gre za generacijsko pravičnost, to je inovativen pristop. Ne smemo živeti kar vsak sebi, moramo živeti povezano in da bi ustvarjali stabilno podlago, bi naj države članice izdelale generacijske bilance. Tako bi lahko namenili tokove, finančne tokove za različne generacije in jih ustrezno napovedali. Tako bodo statistični uradi lažje napovedali, kako visoki bodo davki, davčni dajatve, koliko bodo zasluženi in koliko bo vse pritekalo v pokojninske blagajne. S tem bi lahko uvedli presojo o učinkih in stranskih učinkih pri obremenitvah generacij. V vseh naših državah članicah in na ravni EU bi naj to postalo obvezojoče. Tudi kar se pokojnin tiče, smo jasni. Ne potrebujemo enotnega, enotne starosti o upokojitvi. Nacionalne meje moramo upoštevati. Starejši delavci ne smejo proti lastni volji biti prisiljeni prenehati delati zaradi poljubnih meja, kar se upokojitve tiče. Tudi Evropsko sodišče je oktobra razsodilo, da ni nobene podlage za to določene starosti ne smejo biti prikrajšani zaradi starosti, če še vedno želijo delati. Želimo si Evropskega pakta 50 plus do leta 2020 naj bi dosegli tri cilje. Prvič, naj bi povečali zaposlen v, delov, v skupini prebivalstva nad 50 let, potem pa bi naj tudi eh, zmanjšali nekatere dajatve v pokojninskih sistemih. In države članice bi naj namenile sredstva za delavce nad 60 let, da bi lahko ostali dlje na trgu dela. Na drugi strani imamo mlade. Zauzemamo se za evropsko jamstvo za mlade. Vsakemu mlademu bi naj po največ štirih mesecih brezposobnosti ponudili delovno mesto, vajniško mesto ali kakšen drug ukrep izobraževanja. Tukaj gre za to, da podpiramo, vendar pa seveda ni to slepo in enosmerna ulica. Če nimajo dovolj kvalifikacij, bi morali imeti možnost, da jih pridobijo in potem bi jih lahko zaposlili. Zelo sem se veselil, da je Evropska komisija že sprejela eno zahtevo mojega poročila pred nekaj tedni je leto 2012 razglasila za leto aktivnega staranja. To je pravi znak o pravem času. Edino, kar me moti, je, da je večina v odboru Empel zahtevala dodatne protidiskriminacijske ukrepe. Tako bi naj, na primer, pri sklepu zavarovan, pri potovanjih ali pri najemih avtomobilov imeli dodatne ukrepe, to bi pomenilo več birokracije in to ne bo pomagalo in resnično ščitilo ljudi pred tem, da se ne bodo čutili izločeni iz družbe. Zato smo mi, ELS, podali predlog, ki ne predideva teh sprememb. Sicer pa smo se bili enotni v našem odboru. Zelo veliko je bilo predlogov, 22 kompromisnih predlogov tudi in dosegli smo široko soglasje. Zahvaljujem se kolegicam in kolegom tudi iz drugih političnih skupin za njihovo konstruktivno sodelovanje. Lahko in bomo mladi, mlade in stare združili. Upam, da bomo s tem poročilom o medgeneracijski solidarnosti storili pomemben korak v to smer. Hvala lepa. Vielen Dank, Herr Mann. Hvala lepa. Sedaj pa še kar nekaj govornikov. Po postopku Catch the Eye pritegnite pozornost predsedujočega. Najprej gospod Kelly. Hvala lepa, pohvale gospodu Manu. Predstavil nam je zelo pomembne predloge. Najpomembnejša stvar v zvezi z starejšimi je ta, da moramo spremeniti svoj pristop do upokojitve in do dela. V idealnem primeru bi morali imeti prostovoljno upokojitev, postopno upokojitev, ne pa obvezno upokojitev. Pred dvema tednoma je nekdo prišel k meni, rekel je, da je upokojen. Vprašam sem ga, ali je star 65 let, rekel je ne, če bi čakal do naslednjega leta, bi se moral upogojiti, sam sem pa se lahko upogojil takrat, ko je to ustrezalo meni. Zato mislim, da moramo to upoštevati v svojem oblikovanju politiki. Drugič, mladi in mladi v moji državi še posebej so najbolj prikrajšena skupina na irskem vseh časov, kajti država je sedaj zelo zadolžena zaradi bančne krize ne glede na to, da so dobro izobraženi, imajo samo eno možnost, če želijo delati, morajo državo zapustiti, kajti doma ni delovnih mest. Zato potrebujemo inovacije, zato kako izkoriščamo ljudi, kako je povedal gospod Mann, če so več mesecev brez dela, potem bi jim morali ponuditi delovno mesto, to so dobre predloge, zato jih podpiram. Hvala. Gospod Blinkevič, jute. Ačiū, ponia pirmininkė, aš iš tiesų noriu. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se poročevalcu. Strinjam se z številnimi predlogi, ki jih vključuje v svoje poročilo, naprimer solidarnost med generacijami. Ampak, ko govorimo o starejših, mislim, da ne bi smeli črtati določbe o zgodni upokojitvi. Ljudje se včasih odločijo za prečasno upokojitev, zato ker so v to prisiljeni. In če pomislimo na posledice gospodarske krize, lahko vidimo, da je zgodnje upokojitev za starejše, ki jim grozi izguba delovnega mesta, lahko edina rešitev. Pokojninske ureditve so različne po državah članicah, zato moramo upoštevati, kakšna je praksa v vseh državah članicah, ne smemo pa uporabiti načela eno za vse. Hvala lepa, gospodin. Hvala lepa, hvala lepa poročevalcu za odlično upravljeno delo in za dobro sodelovanje v tem odboru. Zelo sem zadovoljna, da je bilo sprejeti veliko mojih predlogov sprememb v odboru srečati oziroma spoznati moramo dejstvo, da številnimi starejšimi ljudmi slabo ravnajo v številnih državah članicah. Najslabši primer seveda je zloraba starejših. Seveda pa starejšimi slabo ravnajo tudi na drugačen način, naprimer starostna diskriminacija na delovnem mestu. Zato s ponosom pozivam po ustrezno izvajanje direktiv na tem področju. Zato morajo starejši tudi poznati svoje pravice. Pozo, poz, pozivam tudi na to, da spremete moj predlog spremembe v zvezi z starostjo obokojitve. Žal, žalostno je, da silimo starejše ljudi, da morajo nehati delati, če še vedno želijo delati in če še lahko delajo. Zato moramo ohraniti tudi pritisk na svet, zato da deblokira horizontalno direktivo o dostopu do blaga in storitev, ki vključuje med drugim tudi starotno diskriminacijo. Čas je, da starejši dobijo iste pravice kot vsi ostali. Zato prosim, da podprete zverno poročilo in ne za predlog spremembe ELS. Hvala. Hvala besedo ima gospod Jar. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Čestitke poročevalcu gospodu Mano za odlično poročilo. Mislim, da je medgeneracijska solidarnost zelo pomembna v naši družbi. To pomeni nič drugega kot to, da ne bo določena generacija živela na račun druge. Tako ne sme biti. Kar je v zasebnem življenju v družini jasno in samo po sebi umevno, v družbi ni tako. Če nekdo sprejme najeme kredite in jih prepusti drugim generacijam, to ni dobro. In kdor eh, onesnaže okolje, škoduje naslednji generaciji. Torej, to, kar živi, svet, na katerem živimo, smo si samo sposodili in ga ohranjamo za naslednje generacije. To je tisto, kar je najpomembnejše poročilo je zame pomemben korak v pravo smer. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Figuredo. Niste zaprosili za besedo. V redu. V tem primeru ima besedo poslanka Slovaške Jezeh Nalova. Hvala lepa. Medgeneracijska solidarnost je dobro opisana v poročilu gospoda Mana. Dostojna pokojnina je nekaj, kar moramo zavarovati in zajamčiti. To mora veljati za vse ljudi, zato je 90. odstavek tako problematičen, kaj ti zahteva to, da bi trenutni pokojninski sistem nadomestil financiran sistem. Težave imamo z pokojninskimi skladi za sednem sektorju, ki so bili v zadnjih letih v veliko težavah. V prim, številnih primerjih so izgubili več kot 20 odstotkov svoje vrednosti, prodati so morali svoja sredstva pod ceno, zato da niso šli v stečaj. Finančni, financirani pokojninski sistemi so finančni proizvod. S takšnimi tveganji ne moremo pričakovati, da se bodo ljudje zanašali na nje na ustrezno pokojnino. Iz čiščine se sedaj premikamo na slovaščino, gospod Mikolašik. Hvala lepa, demografske spremembe vplivajo na starostno piramido. Evropa ima v poprečju 1,5 otroka. Stopnja rojstev pa je med najnižjimi na svetu. Zato vidim, da se bodo v družbi pojavljali problemi. Problemi pa se pojavljajo že sedaj, kajti ljudje nočejo imeti otrok. Težko je uskladiti delo in zasebno življenje. Zato potrebujemo davčne spodbude, zato da bomo spodbujali ljudi k temu, da bodo imeli otroke. Spodbujati pa bi morali tudi aktivno staranje, to pa pomeni odpravo starostne diskriminacije v praksi pozdravljam politike na področju aktivnega staranja, ki bodo ljudem omogočile ohraniti zdravje, udeležbo v družbi in življenje v duhu medgeneracijske solidarnosti. Hvala. Hvala. Sedaj pa dva govornika v rumunščini, gospod Bašisko. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mladi in starejše osebe imajo precej težav pri iskanju delovnih mest. Ta generacijski razkol je eden od ključnih izzivov, s katerimi se bodo nacionalne vlade, pa tudi Evropska unija, morali ukvarjati v prihodnosti. Vprašanje prožne varnosti je zato zelo pomembno. To se omenja tudi v strategiji Evropske unije za leto 2010. Želeli smo si, da bi bila 75 odstotna zaposlenost. Poleg tega bi morali upraviti tudi popis posameznih generacij, zato da bi lahko na podlagi zanesljivih podatkov Eurostat predlagal tudi posamezne instrumente in ukrepe. Rada bi čestitela gospodu Manu, ker mu je uspela v poročilu izpostaviti kar nekaj privlačnih rešitev med drugim svežen, ki se nanaša na Evropsko jamstvo za mladino in svežen 50. Plus. Hvala lepa, gospod Luhan. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kolegice in kolegi, v prihodnih letih se bomo soočili ne samo s posledicami krize, temveč tudi z drugimi pomembnimi izzivi, predvsem z demografskimi spremembami in dejstvom, da v določenih regijah ne bo več prebivalcev. Države članice so tiste, ki bodo morali odigrati ključno ulogo. One so tiste, ki morajo zagotoviti za svoje državljane ustrezne okoliščine, v katerih bo moč odpraviti negativne učinke določenih pojavov. Poleg tega je treba nameniti ustrezna finančna sredstva za izvajanje tovrstnih ukrepov tudi na evropski ravni. V mislih imam strukturne sklade. Mlade je treba bolj vključiti v družbeno življenje, več je treba vlagati v mladino, mladim je treba omogočiti dostop do primernega izobraževanja, kasneje pa jim moramo omogočiti, da najdejo delo primerno svoji izobrazbi. Spodbujati jih je treba k temu, da postanejo podjetniki. S tem bomo poskrbeli za socialno vključenost mladih in se s tem borili proti glavnemu razlogu, ki prispeva k zmanjšanju rodnosti in odpravili medgeneracijsko razliko. Hvala. Hvala, sedaj je čas, da slišimo še komisijo. Gospod Malstrom, hvala lepa. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, naj začnem s tem, da se zahvalim gospodu Manu za dobro poročilo. Mislim, da je dobro predstavil, s kakšnimi izzivi se srečujemo na tem demografskem področju. Komisija je zelo zadovoljna s tem, da poročilo poudarja strategije, ki jih mora Evropska unija sprejeti za to, da se bo spopadla s temi posledicami na ustrežnejši način. V poročilu predlagate več praktičnih rešitev, naprimer akcijski načrt za starejše, 50 plus, pobuda za vključevanje mladih in tako naprej. Vključuje tudi več zanimivih predlogov za to, da bi uporabili in izvajali koncept medgeneracijske solidarnosti. Kako ste rekli, je cilj za Evropsko unijo prav to. Po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, kakor veste, je komisija že sprejela dve pomembni pobude na tem področju. Zelena knjiga o pokojninah. Temu bo naslednje leto sledila bela knjiga o prihodnih dejavnostih in predlog, ki temelji na vašem predlogu, gospod Mann, da bi leto 2012 namenili aktivnemu staranju. Komisija bo kmalo predstavila tretje poročilo o demografiji. Tako bomo opisali zadnje trende na področju prebivalstva. Tako bomo tudi pokazali, kako je gospodarska kriza vplivala na države članice v zvezi z njihovim pripravljenostjo na to, da se pripravijo na staranje prebivalstva. Naslednje desetletje bodo sledili veliki sprememb za Evropsko unijo. Veliko prebivalcev, ki je bilo rejenih v obdobju baby booma v 50-ih letih, se bo sedaj upokojilo, zato bo vedno več ljudi v pokoju različni ljudje prihajajo tudi iz migracijskih okolij. To preoblikovanje predstavlja izzive za politike v državah članicah. Veliko vira bi bilo pri doseganju ciljev Evropa 2020, če ne bomo mobilizirali našega demografskega potencijala, ki ga še ne izkoriščamo dovolj. Zato moramo spodbujati aktivno staranje, zato da izboljšamo tudi stanje na trgu dela za mlade, zato da bolje integriramo migrante in njihove potomce spodbujati moramo tudi njihovo delo, tako pa moramo poskrbeti tudi za starejše. To je zelo obsežno delo in komisija se veseli sodelovanja z Evropskim parlamentom. Hvala. Hvala lepa, gospa komisarka. Kolegice in kolegi, razprave o tej točki je konec, o tem poročilu bomo glasovali jutri. Sedaj pa zadnje poročilo na današnji.